Jasno sprejeto. Zapisnik zasedanja bo predložen parlamentu v odobrite ob začetku naslednjega zasedanja. Eh, če ni ugovora, bom eh, podala resolucije, eh, bom predala resolucije, o katerih smo danes glasovali, tistim, ki so imenovani v resolucije. Zasedanje je prekinjeno.